Ladies and gentlemen, are we ready to begin our... Spoštovane gospe in gospodje, smo pripravljeni na začetek popodanskega dela sestanka? Mislim, da. Our next point in the agenda. Naslednja točka na dnevnem redu zadeva izmenjavo mnen z gospodom Petrom Melbijem iz Evropskega omrežja za spremljanje procesorskega razvoja in kohezije, ki zagotavlja izmenjavo znanja, izkušenj ter tudi političnega znanja. Gre za predstavitev teritorijalne vizije in scenarijo do leta 2050, torej dolgoročna izgradnja perspektiva glede Evropske unije, na osnovi katere bi pomagali lahko nam, politikom, da sprejemamo odločitve pri spre, uh, za učinkom na prihodnost Evrope. Besedo bom predala gospodu Melbiju za predstavitev, potem pa bomo dobili priložnost izmenjati še svoje stališče, zastaviti kakšno vprašanje in upam, da bo gospod Melbi pripravljen tudi na kakšno vprašanje odgovoriti. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se odboru, da sta me povabili, da vam predstavim to zanimivo študijo in tudi rezultate tega, kar je bil na začetku zelo težaven projekt. Izziv tega, da skušamo razmišljati o stvarih dolgoročno, da oblikujemo različne scenarije, je zelo velik, še posebej, če želimo predstaviti tudi morebitno vizijo za politično areno. Kot odbor vem, da vas gotovo zanimajo tudi dolgoročni učinki in strateška politična prihodnost evropskega ozemlja in morda bo zato ta projekt še posebej zanimiv za vas. Vsaj upam in eh, potrudil se bom po najboljših močeh za to, da vam predstavim nekatere ključne rezultate. Najprej mi dovolite, da vam povem, kako se je vse skupaj začelo. To je bil eden od projektov v okviru programa ESPON, Popraševanje po tem projektu je prišlo strani vseh držav članic, ki so podpirale ESPON v letu 2013. 31 eh, držav članic eh, je bilo takrat udeleženih v ta projekt. Hrvaška sicer še ni bila članica Evropske unije. Popraševanje pa je zahtevalo, da se zazremo naprej, da skušamo ustvariti določene teritorijalne scenarije, saj je bilo jasno, da se Evropa sooča z novimi, spreminjajočimi se izzivi. To se dogajalo že preden se je v ospredje premaknila migracijska kriza in številni od teh izzivov učinkujejo tudi na sestavo, dinamiko, spreminjanje teritorija, potem tudi razporeditev razmeri po Evropi. Na osnovi tega razmisleka smo v dolgoročni perspektivi skušali pripraviti tudi referenčni okvir za razvoj, ki bi ga v idealnem primeru uporabljali oblikovalci politik na različnih ravneh, pa tudi nekateri akteri, ki so odločajo pri sektorski politiki. Ko opravljamo take dolgoročne študije, moramo biti seveda pripravljeni tudi na to, da bomo morali oblikovati akcijski načrt, smernice, priporočila glede političnih odločitev, ki jih je treba sprejeti. In tudi to je bil eden osebinskih elementov v pripravi tega projekta, da bomo imeli določene politične smernice. Projekt smo izpeljali, skušal vam bom predstaviti glavne sklepe, kot sem že povedal, vam pa moram povedati tudi kako je bilo s celotnim razmišljanjem o dolgoročni prihodnosti evropskega teritorija. No, ta razmislek je spodbudil kar nekaj zanimanja strani držav članic. 26. in 27. novembra naj bi imeli tudi neformalno srečanje ministrov v Luksemburgu v okviru luksemburškega predsedovanja in v pripravljalni fazi je postalo jasno, da vedno več držav članic zanima ta teži korak, ki pomeni, zgraditev vizije. Vizija je seveda vedno zelo politično navdahnjena in zato je potreben tudi obširen dialog in udeležba. Videli bomo, kako daleč nas bodo pripeljali sklepi luksemburškega predsedstva pri tem izzivu. Kako bo s temi sklepi? Najprej sem vam želel povedati, da smo namenoma privzeli klasično strateško metodologijo načrtovanja in eh, to sem skušal ponazoriti tudi na PowerPoint predstavitvi. Prvi projekt je seveda, da razmislimo o situaciji, ustvarimo nekakšen temeljni scenarij. To je tisti scenarij, ki ga verjetno že poznate. Scenarij, kjer ničesar ne spreminjamo, gre za status quo politične mešanice, potem pa omogočite, da razvoj poteka kot po starem referenčni okvir za celotni projekt. Potem pa smo opredelili še tri alternativne teritorijalne scenarije. In sam sem poudaril, da gre tukaj za ozemalske scenarije, zaradi tega, ker smo razmišljali o morebitni prihodnosti, ki bi jo lahko podpirali tudi z naložbami za politično mešanico, to pa bi že ustvarjalo neko strukturo na evropskem zemlju. Pokazal vam bom tudi nekaj slik čez nekaj trenutkov, tako da boste bolj razumeli, zakaj pravzaprav gre. V enem primeru smo spodbojali metropolitanska območja, tudi študije OECD veliko govorijo o gospodarstvu aglomeri in pa o učinku prelitja. V enem scenariju smo se osredotočili bolj na mestne mreže, na to drugo plast v tem urbanem sistemu. In pa še tretji scenarij, s katerim smo osvetlili manjša ali pa srednje veliko podjetja v bolj podeželskih regijah ali pa v regijah, ki zaostajajo. Če si pogledate to ponazoritev, lahko vidite, da se zariše diagram v obliki nekakšnega zmaja. In to je pravzaprav nekakšen abstrakten prostor za umestitev te vizije. Lahko se premaknemo v metropolitsko smer, v smer mestnih omrežij ali pa drugam. Potem pa še zadnji peti korak pri metodologiji je bil vzpostavitev poti ali pa usmeritev. Ko imate vizijo, je treba to dopolniti tudi s celo vrsto korakov, političnih odločitev, ki jih je mogoče sprejemati na poti do doseganja teh ciljev. No, toliko le kot uvod v to, kar bom zdaj predstavil. Zdaj pa si bomo ogledali te teritorijalne scenarije. Ne, najprej ta osnovni scenarij, nekaj informacij o tem za začetek. Vse, kar bom tukaj predstavil, je oblikovala meddržavna ekipa, ki je bila najeta za to, da upravi to delo. In med njimi so bili tudi zelo priznani ekonometrični strokovnjaki, ki so bili odgovorni za modeliranje tega projekta in tako dalje. Tukaj ne gre le za kvalitativno razmislek, ampak to vključuje tudi veliko kvantitativnih podatkov. Ta temeljni scenarij, če se Evropa razvija za trenutno politično mešinico, potem bo BDP na leto verjetno narastel tam nekje v okolici 1,89 odstotkov. Imeli naj bi pa še vedno 64 regij, ki ne bi dosegali pragu enega odstotka rasti v času do leta 2030. Tukaj ne gre za scenarij, ki bi odpravil neenakosti, ki bi poskrbel za ustredno konvergenčnost, če bomo ohranili ta status quo. Prvi od teritorijalnih scenarijev. je kakšna hipoteza, na katero so vezane različne predpostavke v ozadju, teh se ne bom loteval podrobno. Glavno pri tem pa je, da smo skušali poudariti naložbeno strategijo podporo teritorijalnega razvoja s političnimi odločitvami. 76 eh, metropolitskih področji rasti smo opredelili v Evropski uniji in te naj bi obravnavali prioritetno. Želeli bi si vzpostaviti visoko raven raziskav in razvoja, dolgo, eh, torej infrastrukturo na dolge razdalje, nekatere mreže globalne, povezave, povezave in integracijo v čezmejnem smislu teh gospodarskih območij, tako da se okrepi tudi konkurenčnost na globalnem trgu. Tak scenarij naj bi pustil tudi teritorijalni odtis, kar lahko vidite tudi na zemljevidu levo. To naj bi torej dobili, če bi uporabili tak pristop k prihodnosti evropskega ozemlja. Tak bi bil učinek. Potem pa naslednji scenarij, spodbujanje mreženja med mesti. Tukaj gre torej za drugo raven urbanega sistema. Naložbe in promocije tukaj usmerjamo v 261 mest, s čimer ponovno oblikujemo teritorijalni odtis, tukaj gre za bolj uravnoteženo sliko, ki dosega več kotičkov Evrope, bolj uravnovešena situacija, s katero podpiramo tudi pozitivno razvoj na celotnem območju. Pa še tretji scenarij C. Ta zadeva majhna srednja velika mesta, bolj podeželske regije in potem odtis postane še bolj decentraliziran. Seveda je potem zanimivo te scenarije primerjati, ugotavljati, kakšne so podobnosti in razlike. In mislim, da smo to projektu obravnavali vzdolž dveh časovnic do leta 2030 v prvem primeru in potem do leta 2050. No, tudi pri oblikovanju modelov se zdi smiselno povedati, da če primerjamo tri scenarije na osnovi modela, ki smo ga uporabili pri tem projektu, to kaže na to, da tisti scenarij, ki spodbuja metropolitske regije in pa tisti, ki zadeva mreže mest, generira isto stopno gospodarskega razvoja. Scenarij C pa v tem smislu zostaja. Prav tako je mogoče reči, če si ogledamo teritorijalni vtis, da je scenarij B tisti, ki ustvarja največjo raven teritorijalne kohezije in konkurenčnosti. Na zemljevidu prav tako ni videti, da bi bila regionalna divergenca le v manjši meri zmanjšana vzdolž te časovnice. Za vas pa so gotovo zanimivi tudi sklepi dolgoročnega razmišljanja o tem projektu. In sicer gospodarski taka rast ne bi bila znatno podvržena spodbujanju katerihkoli od teh treh teritorijalnih scenarijev do leta 2050. to kaže na to, da imamo res veliko manevrskega prostora, oziroma oblikovalci politike imajo veliko manevrskega prostora, saj lahko rečete, da to ne bo oviralo evropske gospodarske rasti in konkurenčnosti, če se odločite za določeno vizijo za razvoj teritorija, kjer si želite doseči policentrično ravnotežje te strukture. Mislim, da je to ena izmed glavnih ugotovitev tega projekta, da dejansko obstaja ta možnost, s čimer na nek način tudi postavljamo pod vprašanje nekatere študije, tudi študije OECD-a, ki so kazali na to, da gospodarstvo aglomeracij kot bistvenih akterjev v Evropi, da je to morda nekaj, kar drži v vsakem primeru. Mogoče v tem smislu ne moramo biti več tako prepričani. S tem pristopom bi zagotovili enako gospodarsko rast v Evropi. In posledica tega je tudi, da lahko rečete, da obstaja možnost za evolucijo, za razvoj, kar smo vam skušali prikazati tudi z sekvencov teh diagramov. Trenutno je mogoče predstaviti teritorijalna središča po Evropi na ta način, lahko pa razmišljamo tudi o drugačnem razvoju brez tega, da bi se odrekli gospodarskemu razvoju. Od leta 2020 proti leta 2030 in proti leta 2050 je mogoče torej videti tudi razvoj sodelovanja med Evropsko unijo in soseščino. Na osnovi vsega tega smo ustvarili nekakšno platformo za našo vizijo. To vizijo smo izpeljali iz teh treh scenarijev. To vizijo umestiti tudi v to strukturo zmaja, ki sem vam pokazal na začetku. In dobili smo tudi naslov te vizije. Evropo naredimo odprto in policentrično. Odprto z namenom globalnega povezovanja Evrope, to je eden od velikih izzivov v tem trenutku. Poskrbeti moramo za to, da Evropa ne bo zaostala v razvojnem smislu in da se bo o Evropi še vedno razmišljalo kot o veli sili v globalnem smislu. Prav tako je treba spodbojati so razvoj z sosedskimi regijami. Razširiti je treba tudi sam teritorijalni kontekst in razpršiti koncentracijo politik in dejavnosti. Seveda je klasičen pristop policentričen, spodbuditi pa moramo tudi bolj ravnoteženo urbano strukturo na osnovi vedenja, da to verjetno ne bo imelo negativnih učinkov, ampak bo morda imelo celo pozitivne učinke na gospodarski razvoj saj bomo tako lahko sprostili še več potencijala, če bomo uporabili tako politično mešanico. Skušal sem povedati, da pri vsakem takem pristopu se lahko poglobimo tudi v več podrobnosti, teh vseh ne moram pregledati. Najprej globalno povezovanje Evrope nekatere politične vidike bi lahko obravnavali tudi pri oblikovanju vizije v teritorijalnem smislu, odpiranje evropskih trgov, potem krepitev učinkovitosti pri povezavah, kako prevažamo tako ljudi kot eh, blago po v in iz Evrope naprimer projekti, ki zadevajo obnovljive energetske vire, mrežo za električno energijo in tako dalje. Vse to so nekakšni pod cilji tega cilja. Z uravnotežen strukturo naj bi spodbujali tudi razvoj sekundarnih regij in mest kot eh, gonilo razvoja. V številnih državah članicah so tista mesta druge vrste lahko zagotovila največjo gospodarsko rast. To se je morda zastavilo z krizo leta 2008, vendar je to še vedno priložnost, ki se ponuja po našem mnenju. Potem pa še moramo razmišljati tudi o funkciji urbanih regij. Pomembno razmišljati tudi o samem razvoju mest, vključujoč in integriran pristop se je podaril tudi pri soočanju z migracijsko krizo. Regije morajo postati tudi bolj privlačne. Naslednje generacije bodo morda imele tudi drugačne preference glede mest, kot eh, veljajo danes. In vse to je treba upoštevati v dolgoročni perspektivi na poti do leta 2050. Na predzadnji prosovnici sem vam želel pokazati, kako lahko prikažemo teritorijalno prihodnost Evrope trenutno. Na levi strani zaslona gre za sestavljeno podobo različnih strategij in dolgoročnih načrtov za različne dele Evrope. To vas privede do takšnega prikaza in če se najde politična volja za to, da se premaknemo k večjemu evropskemu povezovanju, potem pa bomo verjetno dobili sliko, kot je na desni strani ekrana. Morda ne ravno te specifično, seveda je vse odvisno od političnih izbir in prioritet je pa to nekakšen primer predstavitve Evrope na zemljevidu v prihodnosti, kar je lahko tudi referenčni okvir za številna politična področja, ne le za tista bolj opremljiva, ampak tudi za druga, ki so povezana z atraktivnim razvojem Evrope. To sem vam želel predstaviti, seboj sem prenesel tudi tri dokumente, eden od teh je bistvenega pomena, bi lahko rekli, na levi strani. Tega smo tudi naprintali. Tukaj so navedeni nekateri ključni elementi in argumenti, zakaj se je pojavila potreba po teritorijalni viziji. Potem pa imamo še dva druga dokumenta, tistega na sredini in tistega na desni. Ta dva bosta verjetno zanimala bolj tiste, ki vas zanimajo hipoteze, predpostavke, razmišljanje v ozadju teh teritorijalnih scenarijev. Ti dokumenti so na voljo v tej sejni dvorani, morda ni kopije za čisto vsakega, so pa kopije tukaj, lahko jih na to um, razdelimo še več. To je bil moj uvod, upam, da sem vsem vzbudil nekaj zanimanja za ta projekt. Zdi se, da so vsaj države članice trenutno izrazile nekaj interesa glede tega projekta. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Res smo dobili te kopije, upam, da jih bo dovolj za vse člane odbora regi, če jih bomo potrebovali še več, bomo poskrbeli tudi za to. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, beseda je vaša, ima kdo kakšen komentar vprašanje, morda gospod Van Nistelrooy. Najlepša hvala. Lepo ste nam odprli oči, res, čeprav se še vedno porajajo določena vprašanja. Zdaj bolj razumem to možnost izbiranja, da se ni treba preveč enoznačno opredeliti za večja mesta, za mešana načrt ali pa za podeželje. Tukaj ne gre za nekakšen rezultat, ki bi škodil bolj eni regiji Evrope kot drugi. To je zelo presenetljivo. Za enkrat vsaj jaz tako razmišljam, so morda metropole bolj bistvenega pomena za razvoj v prihodnosti, vendar na osnovi tega, kar ste povedali, ni nujno tako. Zanimivo je, da o tem lahko potekajo razprave, čeprav ne vem, ali bo Evropa dejansko zmožna sprejeti eno vizijo. Regionalno načrtovanje je seveda v rokah držav članic in to se ne bo spremenilo, tudi s Cameronovim dopisom se prav gotovo ne bo nič spremenilo. Situacija bo ostala kot je glede na to, da smo v odboru za regionalni razvoj, pa smo v zadnjih letih, v letih krize, jasno videli, da prihaja do neenake udeležbe v gospodarskih dejavnostih, kar zadeva tudi teritorijalne vidike. Tukaj ravnoteže ni bilo zagotovljeno. Kakšni pristopi so torej boljši za vzpostavljanje teritorijalnega ravnovesja v Evropi? gospodarsko gledano, ste dejali, da ni katerakoli od teh možnosti nujno boljša. Če pa razmišljam o splošnih ciljih kohezijske politike, da si želimo uravnotežene Evrope, da si želimo Evrope, ki se bo lahko soočala s prihodnimi globalnimi izzivi Evrope, Se moramo vprašati tudi, kateri od scenarijev bi bil lahko boljši. Morda bi si želeli tudi, da bi, lahko, da bi nas lahko razvesli, razsvetlili v tem smislu. To je bilo moje glavno vprašanje ali pripomba. To, kar smo slišali na sestankih na svetu, res kaže na to, da je vedno več zanimanja na, za te teritorijalne vidike. da se to pretvori v različne ukrepe. In sprašujem se tudi, kje predstavite te sklepe, naprimer na Evropski komisiji, na kateri ravni. Ali obiščete vsako državo članico posebej, kako promovirate ali pa širite te informacije, zato da bi se lahko tudi uporabljale. Kje lahko v naslednjih šestih mesecih, naprimer, srečamo ljudi, ki bodo to brali, ki jih bo to zanimalo. Veliko stvari se znajde na polici in se tam tudi praši. Kako načrtujete torej sodelovanje z načrtovalnimi odbori in organi držav članic in same Evropske unije? Najlepša hvala, gospod Olbricht. <coughs> Uh, da, to je zelo zanimivo. Mislim, da moramo to tudi pazljivo prebrati in analizirati. Gre za razpravo o prihodni kohezijski politiki tudi, po mojem mnenju. In če pregledamo te tri scenarije, ki so označeni tudi z različnimi simboli za mega mesta, tako rekoč in regije, srednje velika mesta. Vsi trije sklopi na nek način podarjajo vlogo mest. To je zelo zanimivo. Tudi tako imenovani regionalni pristop je pravzaprav vezan na srednje velika mesta. Ali torej menite, da bo celotna kohezijska in regionalna politika, ki si jo seveda vsi želimo, veliko bolj osredotočena na razvoj in rast v mestih in na sodelovanje med mesti, različnimi vrstami mest, prestolnicami, metropolami, megamesti, manjšimi mesti in tako dalje. Če je to res, potem to pomeni, da Evropska unija potrebuje to, na kar vedno opozarjamo urbano politiko. Današnja regionalna politika se očitno vedno bolj pretvarja tudi v problematiko mest. Morda pa poenostavljam preveč. Potem pa še nad 2, nad 3. Danes na tej ravni zbiramo večino podatkov, ki zadevajo klasifikacijo regij in mest. In če si ogledujem zdaj te tri scenarije na prvi pogled, lahko rečem, da je najbolj izvedljiv scenarij 2B. B zadeva torej primere iz NAC 2. Tretji scenarij je zanimiv, NAC 3, da se spustimo na to raven, tudi to je zanimivo, vendar pa je za prihodnost po mojem mnenju najbolj zanimiv sklop NAC 2. Ali to pomeni, da se boste v pogovoru z Evropsko komisijo v prihodnosti pogovarjali o NAC2 in NAC3, NAC3 zadeva, naprimer, prestolnice. Zato ti dve ravni, ki sta najbolj relevantni za prihodno kohezijsko in regionalno politiko, ali pa bi morali razmišljati o nižjih eh, ravneh NAC3 do NAC4 in tako dalje to je bil del celovite razprave o teritorijalni koheziji, kako je to mogoče prevesti v realnost. To je zelo zanimivo. Na osnovi tega gradiva se mi zdi, da pri nas tu ne gre za status quo, ampak gre za tisto raven, ki bi bila lahko najprimernejša za razvoj v prihodnosti. Se motim ali ne? To je drugo vprašanje. Potem pa še tretje vprašanje, to eh, zadeva državljansko in regionalno politiko gospa brecelj izvolite Na, in tanto hvala lepa ja najprej en premislek potem pa eno vprašanje pri promociji mest o čemer je govoril kolega zdaj se mi zdi da gre tu za monocentrično shemo, ki se osredotoča predvsem na prestolnice. Sicer zemljevid je bil premajhen, da bi videli, ampak ti se mi, da se tu osredotočamo preveč na uh, prestolnice in v primeru Francije to morda velja, ampak nikakor pa to ne more veljati, naprimer za trenutno razvojno schemo in prihodno razvojno schemo v moji državi. Sem ekonomist in eh, vsekakor vem, da je gospodarski razvoj v Italiji z edino izjemo moje regije Piemonte eh, osredotočeno na Milano. Ja, ampak Milana nekako eh, ni tam na tem eh, zemljevidu. Torej, kolikor eh, vidim ta mali zemljevid, se mi zdi, da ne odgovarja ravno ne preteklosti, ne prihodnosti, ker stvari pač ne bodo take. Italija je naprimer država z več centri, eh, iz katerih se širi eh, razvoju. Tako da mislim, da to do neke mere mora veljati tudi za druge države, ki jih morda poznam manj. Tako da eh, se mi zdi, da je to vse skupaj preveč osredotočeno na prestolnice, kar pa je nevarno, kajti videli smo že pri porabi kohezijskih skladov, da je kohezijska politika, če krepimo vlogo prestolnic, ki itak že nase vlečejo velik delež eh, razpoložljivih eh, virov, torej iz velika kohezijske politike mm, to ne zdrži, kajti poanta kohezijske politike je zmaševati razlike, ne povečevati jih. Torej, po mojem mnenju bi ti scenariji morali vendarle vključevati tudi določene alternative. Strinjam se s tem, da je treba promovirati mesta, ampak na podlagi policentričnih modelov razvoja. E, ne pa, da se vse osredotoča zgolj na prestolnice. Druga stvar, v Evropi se zelo razvija tudi tematika makroregionalnih strategij. No in te, po mojem mnenju, odražajo nekakšen sistem, evropske teritorijalne organiziranosti, ki gre bolj po načelu od spode na vzgor, torej da se potencijali za razvoj na nek način sami povezujejo. Namreč, načelo ozemenske kohezivnosti je zapisano v Lizbonski pogodbi in to naj bi privedlo do večjega čezmejnega sodelovanja za tista območja, kjer je to logično eh, z vidika zemljepisa, z vidika zgodovine, tu so vodotoki, gore in tako naprej in tako dalje. Skratka, vsekakor so določene zgodovinske in eh, zemljepisne danosti, ki nas navajajo k sodelovanju in to je potem potrebno prevesti v konkretne strategije. In eh, pri napovedovanju prihodnega razvoja mislim, da bi morali to upoštevati, ker dejstvo je, da se sama geografija teritorijalnega sodelovanja in tudi gospodarskega eh, sodelovanja in razvoja v Evropi nekoliko spreminja. Gospod Vana, izvolite und die wirklich ausgezeichneten, umfangreichen Unterlagen. Ich habe eine Frage hauptsächlich zu. Hvala lepa. Ja, mene predvsem skrbi metodologija oziroma indikatori. Ali uporabljate pri svojih scenarijih eh, za glavne indikatorje BDP, kot je običajno, ali pa morda greste korak dlje pri teh konceptih družbeno-ekonomskega razvoja, Eh, kot to razvijajo komisija in druga mislišča, se pravi GDP and beyond. Skratka, da razvijate neke kazalnike eh, za regionalno politiko, torej okoljski eh, kazalniki, izobraževanje, revščina itd. itd. da na ta način nekoliko bolj razdelate ta pojem razvoja. Inštitucija kot je ESPON bi vsekakor po mojem mnenju morala razvijati tudi nove indikatorje in sprašujem vas, ali morda delate na tem. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? V tem primeru mi dovolite, da postavim vprašanje kot članica odbora regij in govorila bom v bolgarščini. Bih iskala, da vi popitam. Hvala lepa. Rada bi vas vprašala, v kolikšni meri uh, razvoj v Evropi po različnih scenarijih, ki ste jih omenili, ustreza programskemu obdobju 2014-2020. Ali menite, da so ti scenariji, o katerih ste govorili, uporabljeni, ko je, bilo, eh, ko je bil podpisan partnerski sporazum in ko so bili eh, oblikovani operativni programi? Sprašujem zato, ker predstavljam državo, ki želi ohraniti policentričen razvoj na svojem teritoriju. Ampak eh, naložbe iz kohezijske politike nas silijo v model, ki ni najustreznejši in sicer, da bi imeli dva ali tri. Uh, središča za razvoj v državi, pri tem pa bi eh, zapostavljali možnosti, ki jih predstavljajo manjša središča in manjše regije. Eh, ta središča so pomembna, ampak niso prioritetna znotraj kohezijske politike, ki se uresničuje, ki je bila sprejeta in ki je eh, sprejeta do leta 2020. Torej, če še naprej razpravljamo o teh eh, hipotezah, o teh eh, scenarijih, ali bomo lahko odpravili te, eh, t, to, takšno situacijo za prihodno obdobje, ali bomo lahko zagotovili razvojne svežne, ki bodo državam članicam omogočili, da bodo izbirale glede na lastne politične izbire v Evropski uniji um, torej in dale prednost policentričnemu razvoju. Mislim, da je to zadnje vprašanje. Ne vidim nikogar drugega, ki bi se želel prijaviti k besedi. Se upravičujem, gospod eh, Rues. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se upravičujem, da se oglašam za vami, ampak um, nekaj mi je prišlo na misel in uh, to me je spomnilo na situacijo na portugalskem. Razlike med regijami. so povezane tudi z odsotnostjo multipolarnosti. In kar se mi zdi najbolj uspešno je, da imamo več eh, takih eh, središč. Torej, ko imamo te velike grozde, torej velike uh, mestne aglomeracije, torej kadarkoli do tega pride, pride tudi do nekega monopola razvoja. Zato bi vam postavil naslednje vprašanje. Torej, več središč, torej ta model multicentričnosti ima celo vrsto prednosti, med njimi eh, zlasti tudi tega, da bi se izognili regijam, ki ne bi bile več naseljene. Kajti prav gotovo se boste strinjali, da je to bolje, kot če imamo samo eh, velike centre. Hvala lepa. Še kdo? V tem eh, primeru. Uh, bi pozdravila zastopnika Evropske komisije, gospoda Filipa Monforja, ki je tu v dvorani. Želite zdaj prevzeti besedo ali potem, ko bodo podani odgovori? Zdaj, dobro. Če dovolite, bom povedal nekaj besed zdaj. Izvolite. Hvala lepa za to priložnost. Um, da povem nekaj besed. Želel sem povedati samo to, da je to ključen projekt eh, znotraj programa ESPON in seveda v takšnem programu, kjer imamo eh, analize za več let eh, v prihodnosti, je metodologija predmet precejšnjih razprav in eh, tu smo imeli zelo veliko razprav o ehm, indikatorjih, o metodologiji in to je povsem normalno za te vrste analiz. Kar ta projekt kaže in kar je povsem koherentno tudi z drugimi tovrstnimi analizami, je, da če ta konvergentni stroj v Evropi eh, še ni pokvarjen, pa je prav gotovo zelo upočasnjen, kar pomeni, da eh, kohezija eh, še zdaleč ni dosežena v Evropski uniji. In seveda to gre tudi v smeri večjih naporov, ki bodo potrebni v prihodnosti za to, da bomo lahko zabeležili napredek pri doseganju ravnotežja eh, pri eh, regionalnem razvoju v Evropski uniji. Zlasti sedaj, ko se Evropska unija sooča s temi novimi izzivi znotraj in zunaj svojih meja. In eh, če, lah, če naj podpremo ta uh, teritorijalni razvoj, potem komisija meni, da prav gotovo razumemo, potrebujemo takšno analizo, zato da bomo bolje razumeli, kakšna je lahko prihodnost evropskih regij in kako lahko najbolje pripravimo in oblikujemo naše posege in programe v prihodnosti. In zato pozdravljamo takšne analize, torej za ESPON, pa tudi za druge tovrstne programe. Hvala lepa. Sedaj smo prisluhnili komisiji in eh, gospod Melbi, imate besedo. Hvala lepa, hvala za eh, vaše prispevke. Bom morda začel na začetku. In eh, naj, najprej odgovorim na vaše vprašanje. To ne gre za prestolnice, za mm, mestna središča. Ne, tu je glavno to, da ni potrebno ustrajati na tem, kar je obveljalo do zdaj, da so samo urbane regije tiste, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju. Tudi eh, manjša središča, eh, ki jih morda nismo dovolj upoštevali pred krizo, lahko igrajo zelo pomembno vlogo in eh, v prihodnih eh, letih, zlasti v prihodnih 15 eh, letih, bomo ugotovili, da bo ta model vsaj toliko uspešen kot prvi model, ki smo ga obravnavali. Torej, to je ključno, treba je verjeti v bolj policentričen model, to pomeni, da imamo več mest, ki morda v prvi fazi do leta 2030 eh, potrebujejo več eh, spodbud, več naložb. Torej, vse to je treba um, usmeriti v ta mesta zato, da bodo lahko ustvarila isto uh, raven razvoja v Evropi, kot če bi se osredotočali samo na prestolnice in na glavna mestna, glavna urbana središča. Na to pa bomo lahko še bolj razširili to področje eh, naložb. In eh, to je nekaj, kar eh, bi bilo dobro upoštevati pri teh procesih. Torej, gre za raven policy. Vi in pa tudi drugi, ki se odločajo za to področje, bi morali opredeliti takšen referenčni okvir in to uh, je mogoče doseči tudi z eh, podporo držav članic, če ne bo šlo za zavezujoč dokument. Torej, to razpravo smo že imeli pred leti, ampak eh, še vedno se lahko izognemo zavezujočemu dokumentu. Um, z eh, nekim okvirom, ki nam bo pomagal narediti korak naprej. Torej, ne gre za to, da je en od teh scenarijev pravi. Gre za mešanico, gre za vzorec investicij, ki bo povezan s temi tremi scenariji in um, na način, ki bo najbolj uh, optimalen. O tem lahko seveda vi razpravljate in to je tudi vaša vloga, ampak torej to je ideja. Kar se tiče avtriča, to je seveda zelo pomembno, zanimiva ideja. Uh, projekt je bil uh, doslej predstavljen zelo strateško, torej mm, ne še ministrom, to bomo predstavili ministrom 26. in 27. Na to bomo imeli še eno predstavitev, torej ko bomo poskušali odpreti oči ministrom za um, teritorijalno vprašanje, regionalni razvoj, načrtovanje. Torej, uh, in to bo odvisno tudi. Um, na posamezne odgovornosti v posameznih eh, državah. Ampak torej skupina ministrov bo eh, tudi konec tega meseca o tem obveščena. Ampak eh, potrebujemo še več. Mislim, da imate prav. Če želimo, da bo to zaživelo na evropski ravni, potem bomo potrebovali veliko dialogov, vnaprej bomo morali predvideti, kaj, kakšna bodo pričakovanja, treba bo vzpostaviti neko skupno razumevanje o tem, kaj naj bo dolgotrajna prihodnost um, Evrope. In mislim, da je očitno, ko um, razpravljamo o teh politikah, da ne gre za to, da se vse uh, ostreotoči samo v nekaj regijah v Evropi. Gre za to, da se ustvari bolj policentrično in eh, bolj uravnoteženo dolgotrajno strukturo v Evropi. Torej, veliko je govora o tem projektu o mestih, ampak istočasno pa mislim, da tu ne gre samo za prestolnice. Nisem prepričan, če lahko tu potegnemo usporednico, ki ste jo predlagali, ampak mislim, da je pomembno, da rečemo, da več eh, mest v večjih eh, državah eh, bo igralo pomembno ulogo. Ne gre za to, da pozabljamo podeželje. Evropa ima nekaj regij, kjer je zelo pomembno, da imamo posebne posege, posebno po, pomoč, eh, da, s katero se zagotavlja mm, in omogoči populaciji, da ostane na tem področju, ampak istočasno pa bomo morali vzpostaviti tudi veliko več tako imenovanih funkcionalnih eh, regij, kot jih imamo sedaj. Tako bomo v končni fazi v situaciji, kjer bodo vsi nekaj pridobili. In uh, Povedal bi to, da makroekonomske strategije, ja, to je prav gotovo nekaj, kar pozdravljamo, ne morem povedati vsega, ampak to je eden od ciljev eh, promocije integriranih eh, območij, to je del makrogospodarske regionalne strategije, to je en element tega čezmejnega sodelovanja. Na drugi strani pa mislim, da je pomembno, da podpremo to, kajti tudi uh, same mestne občine uh, in meje med mestnimi občinami uh, je nekaj, kar, uh, kar lahko uh, nudi tudi um, primerjalne koristi in prednosti in tudi ta model je treba izkoristiti. Torej res je, da uh, tu predstavljamo različne eh, kazalnike na osnovi bruto domačega proizvoda, ampak tudi druge eh, kazalnike imamo. In uh, tu bi vas povabil, da si malce bolj uh, pogledate gradiva in prav gotovo bodo na, boste našli tudi odgovore na vaša vprašanja ne gre zgolj za en indikator, torej več teh kazalnikov uporabljamo, to je del tega modela, torej eh, tu imamo tudi modele na področju prometa, naprimer povezav in tako dalje. Tu boste našli več v gradivu. In eh, ne nazadnje še. Vprašanje predsedujoče. Ja, seveda, če razmišljate o kohezijski politiki po letu 2020 potem eh, bi rekel, eh, čim prej najdemo nek eh, okvir na evropski ravni, referenčni okvir, Ehm, torej, čim prej bo to sprejeto, tem bolj bomo lahko učinkoviti, kajti to bo omogočilo tudi razmislek o tem, kakšna naj bo kohezijska politika po letu 2020, torej eh, kakšni, kakšen evropski eh, teritorij želimo po letu 2020. Po mojem mnenju bi bilo zelo dobro, če bi. Uh, s tem razmislekom začeli čim prej. To bo dalo tudi usmeritve za določene prednostne naloge, za naložbe, ki eh, bodo lahko eh, predvidene za naslednjo fazo kohezijske politike. Morda eh, to ni preveč realistično, ampak potrebno je, da ima tudi Evropa nek, neko vizijo dolgotrajne uh, Eh, prihodnosti. Vemo, da se globalna situacija zelo hitro eh, spreminja in eh, v globalnem kontekstu Evropa vedno hitreje zaostaja in zato je zelo pomembno, da imamo to v mislih, ko razmišljamo o teritorijalni strategiji, načrtovanju in tako dalje. Torej, Evropa uh, bi lahko dobro uporabila takšen dolgoročen um, okvir. Kar pa se tiče partnerskih eh, sporazumov, pa je eh, ta eh, projekt prišel prepozno, da bi ga lahko vključili. Torej, hvala lepa. Hvala, gospod Van den Thor. Ali lahko odgovorite na vprašanje gospoda Olbrihta glede načrtovanja? pa tudi to, kar je povedal v zvezi z scenariji. In zamislijo, da bi bilo dobro, če bi eh, to vključevalo tudi regionalno politiko, torej če bi regionalno politiko vključili tudi v mesta kot model razvoja. Se lahko na to odzovete? Uh, Ja, torej, malce bi okleval pri tem odgovoru. Vemo, da obstajajo velike razlike, da imamo nek eh, fizični teritorij, ki eh, je od ene države do druge na malce drugačen način opredeljen. Zato se mi zdi nevarno, če govorimo o načrtovanju na tej ravni. Mislim, da je to veliko bolj povezano z funkcionalno realnostjo v prihodnosti, torej gre za ta koncept eh, funkcionalnih regij. Torej, da se razširi eh, teritorij za analize, za oblikovanje politik. Eh, torej dobro bilo, če bi poskušali iti v to smer, zato da bi lahko sprostili čim večji potencial v teh regijah. Torej sam eh, ne bi želel tega povezati z zelo tehnično nomenklaturo, kar je nekaj, s čemer se tudi statistiki ukvarjajo. No, pri eh, statistiki smo seveda prisiljeni v uporabo kvantitativnih informacij in podatkov in eh, tu morda vidite neko od tistega, ampak mislim, da v realnosti to ni način, kako eh, je treba to delati, kajti na ta način se preveč omejite pri načrtovanju. Glede mest. Ja, najbrž je to pravilen način, da se ta urban sistem uh, vzame kot neko ključno komponent, komponento tega scenarija, ampak istočasno pa je zelo pomembno, da ne pozabimo na eh, podeželsko realnost, eh, ki ne uliva ne vem kakšnega optimizma. In takšne uh, politični posegi, takšni politični posegi bi lahko tudi pomagali eh, razviti zadeve v smer tega referenčnega okvirja. Torej, eh, potrebovali bomo tudi neko razsežnost, ki bo vključevala tudi izzive, s katerimi se soočajo podeželja. Treba je tudi eh, vključiti tiste dele podeželja, ki so blizu mestom v te urbane procese. To je verjetno način, kako se lahko lotimo močnejših eh, podeželskih eh, območij za prihodnost. Še zadnje, gospod Albrecht. Se upravičujem, eh, da se oglašam, ampak samo na kratko. Zelo pametno je da ste rekli, no, o tem se boste vi odločali, vi ste zakonodajalci. Tu <laughs> gre za vprašanje, kdo je odgovoren, ampak naj povem, da. da je ta nomenklatura eh, pomembna ne samo za statistike, temveč tudi za drugo ko sedaj govorimo o tem, da um, je nomenklatura mora temeljiti na agregatih in tako dalje. To je nekaj. Ampak eh, te funkcionalne regije eh, in ko rečete, da funkcionalne regije lahko oblikujete, to pomeni, da lahko uporabimo različne nadce za različne um, cilje. In to je povsem novo. Uh, Torej, to morda ni vprašanje, na katerega lahko odgovorimo danes, ampak to bo vprašanje za komisijo. Torej, ali lahko uporabimo različne statistične podatke za oblikovanje teh eh, funkcionalnih regij. To ni novo, torej to vprašanje se postavlja že. Zelo dolgo. Tu ne gre za statistiko, sedaj gre za eh, raven eh, posega, gre za oblikovanje politik. In, um, mislim, da ali uporabimo NUC2 in iščemo funkcionalne regije znotraj tega okvira, ali pa rečemo, da želimo funkcionalne regije ne glede na to, katera nomenklatura se uporablja. To je zelo težko, ampak lahko bo zanimivo, to je veliki ziv. Hvala lepa. Mislim, da lahko nadaljujemo z razpravo v drugih eh, zadevih, drugih primerih lahko razmišljamo o tem, kako bomo organizirali to razpravo. Torej, hvala lepa za vašo predstavitev, hvala, da ste odgovorili na naše vprašanje. In eh, dobrodošli boste tudi v prihodnosti, ko bomo našli način, kako oblikovati razpravo na to temo. Torej, hvala in sedaj nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za izmenjavo mnen glede poročila na lastno m, mm, pobudo in sicer um, gre za, nacion, za mm, nacionalne inovacijske strategije za pametno specializacijo. Torej, tu je govor o strateških, strateškem načrtovanju, ki Eh, omogočajo uresničevanje mm, IS eh, skladov na terenu. Torej, to je eh, prvi del tega razvoja pametnih strategij, torej znotraj kohezijske politike in to vključuje tudi izzive, s katerimi se to sooča. Kot se boste spomnili, je v uredbi o skupnih določilih pri operativnem delu za 2014-2020 eh, vključuje tudi pogojenost za bolj ustrezno uporabo eh, skladov IS za nacionalne ali regionalne inovacijske strategije za pametno specializacijo. Torej, poročevalec bo danes eh, predstavil svoje eh, poročilo oziroma svoje poročilo bo predstavil na sestanku eh, februarja in na to bomo verjetno aprila glasovali o končni različici tega poročila. Torej, to je zaenkrat časovnica. Imamo tudi pročevalce v senci, nekateri med njimi so danes tu in dala jim bom besedo za razpravo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Var Karselu, da nam pove več o svojem poročilu. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovani kolegi, veste, da smo v zadnjem zakonodajnem eh, obdobju ta e, skled, sklad uporabili torej, za razvoj, za inovativnost v regijah e, in to je um, zlasti pomembno za uh, pametno specializacijo za obdobje 2014-2015. Torej, kot vemo, gre to tu za pogojenost ex ante, uh, katerem države članice lahko dobijo te strukturne eh, sklade oziroma sredstva iz teh skladov. V tem smislu odsotnost takšne pametne specializacije, torej pred tem, ko so operativni programi sprejeti, pomeni, da lahko pridobimo takšne sklade za tematske cilje, za m, mm, raziskave in a, eh, razvoj. regionalna gospodarstva tu lahko igrajo pomembno vlogo pri inovacijah in eh, pri um, pametni specializaciji, specializaciji zlasti uh, v svetu, ki je vedno bolj globaliziran. Za vsako regijo je ključnega pomena, da lahko izkoristi svoj potencial, svoje najmočnejše uh, prednosti, zato da to lahko izkoristi za svoj uh, razvoj. In pri tem tudi um, uspe pri inovacijah. In uh, tu je ključnega pomena za doseganje ustreznega in učinkovitega izvajanja uh, politik na regionalnem razvoju, tudi zelo dobro sodelovanje z drugimi ravnmi uprave. Torej za obdobje 2014-2012 so evropske eh, regije začelo, začele razvijati to eh, pametno strategijo specializacije. In glede na to, kako je to pomembno za Evropsko unijo, imam občutek, da bi to poročilo lahko povezalo te strategije z eh, ključnimi vidiki za prihodnost, ki vključujejo tudi opredelitev izvajanja, oceno teh eh, strategij. To je uloga, ki bo veliko pripomogla tudi k doseganju ciljev Evropa 2020 in ki bo omogočila tudi boljše um, sodelovanje oziroma skupno učinkovanje instrumentov, eh, s katerimi razpolagamo. V prihodnih mesecih eh, pod nizozemskim predsedstvom bo prišlo tudi do reforme pakta iz Amsterdama in to so koncepti, ideje, na podlagi katerih smo razmišljali. Um, pri pripravi tega poročila. Torej pri tej izmenjavi mnen, eh, ko bom upam, da eh, lahko eh, prisluhnil vaših, vašim prispevkom bi me zlasti zanimalo, kakšne so, eh, kakšni so dvomi, kakšne so, kakšne so skrbi, kaj se vam zdi eh, najbolj pomembno. Sedaj pa ne bom, bom se bom tu ustavil in se vam prisrčno zahvaljujem. For, for Hvala lepa za to predstavitev. Zdaj pa odpiram razpravo, kolegice in kolegi. Kdo bo začel? Gospod Van Nistelrooy? Ja, kje pa so poročevalci v senci? Morda res lahko začnemo z poročevalci v senci. Izvolite. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Bom kar govoril v materinščini, kajti nizozemska je pomemben primer strategije za regionalno, regionalne inovacije in to velja za mojo državo, torej nizozemsko, za srednjo Evropo in tudi izven Evrope. Če pogledamo Silicijevo dolino v tem kontekstu, to je zelo zanimiv primer inovacije na tem področju. Mislim, da bi morali to početi za vse regije. Zdaj, ali gre res tu za ekonomijo znanja, za ekonomijo rasti, za za poslovanje, ki temelji na mm, znanju in eh, inovacijah. To mislim, da je nekaj, kar moramo znati uveljaviti tudi predvsem na našem podeželju. Zdaj, kar se mene tiče, bi morali uporabiti ne trikotnik, ampak štirikotnik, eh, torej eh, raziskave, izobraževanje, Eh, inovacije in eh, javne eh, oblasti, javni organi. In tu moramo podariti vsako regijo in njene prednosti. Vsaka regija izkazuje določene prednosti, določene svoje prirojene, če hočete, vrednosti in potem področje, ki jih je treba bolje razviti. In ko gre za pametno inovacijo, je jasno, da tu nima smisla po neumnem zgolj slediti tujim zgledom. Sam se spomnim v moji regiji v severnem Brabantu, iz katerega prihajava gospod Vadnesel Rojen jaz sam. Mi pogosto sprejemamo tam tuje delegacije, ki obiskujejo širše območje Eindhovna. Tam imamo tudi zelo inovativen kampus, kot mu pravimo, kjer je veliko podjetij, akademskih podjetij institucij in tako naprej. In potem te delegacije odletijo domov in želijo to preslikati v svojo regijo. Ampak to ne gre. Treba je videti, kje se to da, kje ne. Ne pa, da preprosto samo eh, prekopiramo to, kar počnejo drugi, kar radi delajo Kitajci, ampak jim ne uspe vedno. Torej, ko gre za strategije regionalnega razvoja, moramo predvsem videti, kje so tiste naravne danosti eh, regije, ki ji dajo neke prednosti in kaj je treba še izboljšati. In zato je treba potem uporabiti eh, strukturne sklade, investicijske sklade, predvsem ima to v mislih obzore 2020, eh, sredstva iz programa Kozme, Junkerjev sklad. Skratka, z tega vidika je treba preučiti, kaj lahko se to pomeni na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, pa tudi na Eh, ravni E in B, mislim, da je treba o tem razmišljati. No in zdaj eh, zaključujem predsedujoča rezultati, kot slišim je naš kolega Valkar Sers dejal, da je potrebno te stvari do dobra eh, preučiti, ampak dejstvo je, da vse regije nimajo to vrstne strategije, vsaj ne v polni meri razvite, vendarle pa je koristno to ustrezno ovrednotiti. No, mene pa zanima, kaj trenutno najdemo v eh, tej strategiji v smislu znanja, ne le znanja kot takšnega, ampak da bo jasno, da imamo tu tudi inovacije samih procesov. To je zelo pomembno, kajti veliko ulagamo v raziskave, v razvoj, ampak eh, dejstvo je, da to ni dovolj. Samo znanje ni dovolj. Treba je dobiti tudi denar. In eh, zanima me predvsem, kaj je zdaj z eh, tistimi strategijami, ki so bolj sektorsko usmerjene, da vidimo, kako lahko določene sektorje krepimo. E, imamo pa potem druge regije, ki bolj vidijo e, socialne in pa družbene prednosti raziskav in inovacij in na to gledajo bolj horizontalno in to sem prepričan je tisti najmočnejši vir inovativnosti. In veselim se že sodelovanja z vami in ostalimi poročevalci v senci, da bomo naredili korak naprej tu, kajti menim, da je izjemnega eh, pomena, da vidimo, kako lahko na ta način okrepimo inovativnost Evrope. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ja, kot poročevalec v senci ste imeli nekaj več časa. Še kdo? Zdaj pa ste vi na vrsti, gospod Fanistelro, izvolite. Ja, bom tudi jaz govoril nizozemsko. Torej, kar zdaj ta tretji program, ta ima že dolgo zgodovino. Na strategijah inovacij in na regijah smo delali že veliko časa. To je seveda sestavni del priprav na vseh ravneh in spomnim se sestanka med Evropsko komisijo in eh, nami, ko smo to prvikrat eh, predstavljali. Takrat smo bili dokaj skeptični okrog tega, ampak eh, v bistvu je poanta pri RIS 3 ta, da povežemo znanje iz eh, univerz, akademske sfere, eh, podjetniške sfere, lokalnih oblasti, regionalnih oblasti. Eh, vsi ti morajo sodelovati in preučiti je potrebno, kaj se dogaja in kako iz vsega izluščiti dodano vrednost za svojo regijo. Ne le za regijo, ampak tudi na nacionalni ravni in pri določenih specializacijah tudi eh, na evropski ravni. Gre tudi konec koncev za vprašanje obsega. Torej ne gre zgolj za to, da jemljemo evropski denar in ga pumpamo v neke projekte. Ne, to ni namen vsega. Treba je pogledati, kaj se dogaja okrog nas, kaj počno kolegi, ki se okvarjajo, ne vem, z avtomobilsko industrijo, kaj uh, počno tisti, ki ima veliko upravka z tistimi panogami, ki so trenutno v nekakšni tranziciji, potem eh, kmetijstvo in tako naprej. Torej, po mojem mnenju, vsaj po dokumentih, ki sem jih videl z področja razvoja, te porazdelitve v tem trenutku niso ravno takšne. Stvari niso na ta način. Ne, eh, razdeljene. RIS-3 se v bistvu uporablja kot eh, metoda načrtovanja za sklepanje programskih eh, sporazumov do leta 2020. Ampak jaz mislim, da bi potrebovali ravni, ravno ta eh, horizontalni pretok in to je nekaj, kar moram reči, da mene še posebej zanima. Naprimer, če vzamemo neko špansko regijo in neko nizozemsko regijo in češko, polsko, In uh, mislim, da bo tu treba na zadevo gledati morda z nekega drugega uh, gledišča, morda komisija je tu bolje obveščena kot mi. Naslednja stvar. Spomnim se, da smo imeli v preteklosti še nek dodatek k uh, uredbi, kjer smo zapisali, da lahko denar črpamo iz ene regije v drugo, sploh ko gre za regije v konvergenčnih območjih kategorije A, ki imajo manj sredstev, naprimer, ko gre za eh, študente, za delavce v tovarnah, da se torej te lahko pošle v druge regije do 15 odstotkov. Moram reči, da je to kar zanimivo, da damo pač nek mali nahrbtnik eh, nekemu študentu. Ne tako kot pri Erasmusu, ker gre lahko kamorkoli, ampak ne, da gre samo v neko drugo regijo, ki je podobno specializirana eh, preko programa FEDER ali pa COSME eh, ali kakorkoli. Ampak zaenkrat še vedno gledamo zgolj nekako navzdolj. Mm, vendarle mislim, da bi bil zdaj čas, da končno dvignemo pogled in da se ozremo nekoliko širše okrog nas, da začnemo s to vrstnimi primerjavami in da tisti, ki to vendarle bi lahko uveljavili in uporabili, to prednost tudi izkoristijo, ne pa da eh, gledajo zgolj v tla tam, kjer so eh, itak že, ampak da pogledamo nekoliko širše. potem eh, tudi skupni raziskovalni centri, še posebej skupni raziskovalni centr v Sevilji. V Sevilji želimo spodbujati RIS-3, še posebej v novih državah članicah in imamo pilotni projekt, ki je bil deležen sofinanciranja, gre za sedem delovnih eh, mest, ki so bila ustanovljena v eh, Sevili, gre torej za napotene delovce iz Evropske komisije, ki so zdaj v Sevili in eh, ko zdaj izvajamo razno razne primerjave in vrednotenja in ne vem kaj vse, mislim, da je treba videti, kako zdaj to stoji, kaj ti ko nek sektor reče, nam lahko prosim pomagate pri operativnih programih, to potem seveda počno, ampak na zadnjem plenarnem zasedanju, smo se odločili, da bomo ta sredstva zdaj podaljšali še za dve leti. Morda bi to lahko celo omenili vi v vašem poročilu. Mislim pa, da kot odbor za regionalni razvoj morda vendarle lahko obiščemo v začetku decembra ta skupni raziskovalni center, da vidimo, kaj se tam odvija. To bi vsekakor bila dobra ideja. Ona no, je še zadnja stvar. Mislim, da je pametna specializacija. Nekaj, kar bo igralo pomembno vlogo tudi pri spremembah regionalne politike, torej za obdobje po letu 2020. Poglejte, naprimer, pametno specializacijo, ki izkazuje določene značilnosti, ki jih izkazuje tudi obzorje 2020. In tu boste videli, da na podlagi kakovosti, na podlagi odličnosti skušamo potem eh, zbliževati različne partnerje pri sodelovanju. In tu mislim, da bo tudi potreba še nadaljni razvoj. Ja, seveda je tudi tu nek pristop od zgore na vzdolj iz Bruslja. Eh, pri pametni specializaciji pa je poanta ravno v tem, da so stvari decentralizirane in da se odvijajo od spodaj na vzgor. In nekakšna sinergija med tema dvema metodama podpore in načrtovanja, to je tisto, kar bi lahko imelo potem velik vpliv na filozofijo na tem področju po obdobju 2020, torej polite 2020. In ne moremo sprejeti, da bodo predvsem stare države članice tiste, ki ki bodo razvijale mm, to metodo. Mm, Kaj ti tako velja, vsaj za obzorje 2020. No, mi, ki želimo biti nekakšen pospeševalnik eh, odličnosti, pa mislim, da moramo zagotoviti boljši dostop do znanja v Evropi in to mislim, da bi že lahko bila dobra osnova. Hvala. Thank you very much. Sem... Hvala lepa. Še kdo morda? Ne. Potem pa hvala lepa, gospod Valkarsels, želite besedo? Samo trenutek. Imamo tu še predstavnika komisije, na katerega sem pozabila, se upravičujem. In še sicer gospod Marek Pšeor, ne vem, ali sem prav to izgovorila ali ne, pravi predsedojoča, želite besedo v imenu komisije? Ja, Marek Pšeor je moje ime. Hvala lepa, da ste se potrudili. Ja, predstavljam komisijo in a, mi se pogajamo o tej strategiji pametne specializacije zdaj že zadnji dve leti. In to je nekaj, kar Zdaj, po teh dveh letih, vsekakor lahko potrdim, da je oblikovalo način, kako se ustvarja raziskovalna in inovacijska politika na regionalni ravni. In dejstvo je, da to ima vpliv, da to spreminja stvari, to ugotavljamo. Še posebej, glede na to, da je to tudi sestavni del pogojevanja, eksante pogojevanja, kar ima torej, vpliv na to, kako resno to jemljajo regije in države članice. Ampak tu ne gre zgolj za prejemanje denarja. Ne, to zdaj vse začenja že razumeti kot eh, nekakšen način načrtovanja ekonomskega preoblikovanja. Nekatere regije so to vsekakor eh, prevzele kot eno od možnosti za ekonomski razvoj, da se na ta način eh, vrednostna veriga na nek način postavi raven više, da se na ta način izboljša raven znanja in dodana vrednost. V nekaterih regijah še vedno primankuje administrativne sposobnosti za kaj takšnega, ampak eh, ta proces je vendarle eh, stimuliral ustvarjanje tovrstnih eh, administrativnih kapacitet in sposobnosti. V nekaterih regijah pred par leti sploh nismo imeli sogovornikov, zdaj imamo ljudi, ki so izredno nadušeni nad tem. Najbolj fantastična zgodba pri vsem skupaj pa je, da vidimo te spremembe in vidimo, da se stvari dogajajo in da so ljudje vključeni še naprej, čeprav so bili na začetku skeptični, zato ker se misli, da gre zgolj za neko birokracijo. Ampak enkrat, ko se začnejo lotevati te pametne specializacije, kar mi razumemo kot nek proces eh, podjetniškega odkrivanja, da ljudje sodelujejo med seboj, potem pa naenkrat ugotovijo, da gled, to pa je nekaj, nekaj resničnega, nekaj konkretnega, nekaj, kar resnično lahko pomeni kaj dobrega za, za moj posel, za, za moje raziskave in tako naprej. In to je tisti najpomembnejši element, ki je tudi spremenil samo kulturo načrtovanja raziskav in inovacij v regijah. Ob tem pa moram priznati tudi tole. Mislim, da je dejansko to velik uspeh. Približno 100 milijard evrov bo šlo v smer raziskav in eh, razvoja, torej IKT in konkurenčnost MSP-jev. 40 milijard gre zgolj za pametno specializacijo in to je v veliki meri povezano z dejstvom, da so regije začele razmišljati tudi o bolj strateškem načinu gospodarskega razvoja, torej bolj strateško razmišljajo o gospodarskem razvoju. Kaj želim povdariti? Zdaj smo pač v tem programskem obdobju, zadevo smo oblikovali, ampak ključno zdaj je, da se vse skupaj implementira in da to dejansko tudi prevedemo v investicijske projekte. In mi smo zdaj začeli z, že s prvimi razpisi, eh, to se zdaj začenja in mi kot komisija sodelujemo pri tem, da pomagamo regijam z izbirnimi kriteriji. In te regionalne strategije za pametno specializacijo je treba razviti in na koncu koncu imaš seveda izbirne kriterije, ki veljajo za uh, razpise. In mi pomagamo regijam pri tem, da ti kriteriji odražajo to, na čemer smo vsi veliko delali eh, pri razvoju strategij. No, ob tem je treba povedati, da ja, napredek je ampak veliko dela nas vseeno še čaka, še posebej, kar zadeva kontinuiteto eh, dela. Kontinuiteta dela v smislu, da se to ne zaključi zdaj v trenutku zaključka pogajanja, ampak da stvari tečejo naprej in da ta pristop sodelovanja ohranimo eh, na regionalni ravni in da se še naprej podpirajo te povezave. To je največji izziv za nas. Drugi izziv je vsekakor nekaj, kar bo tudi podprl projekt eh, Evropskega parlamenta, ki ga moramo še izvesti in sicer gre za tiste regije, ki zamujajo pri razvoju. Tu gre predvsem za razlike med vzhodnoevropskimi in zahodnoevropskimi regijami. Torej ta, uh, Eh, inovacijska vrzel. To je nekaj, česar se bo treba lotiti in 18. novembra bomo tu predstavili rezultate projektov, ki smo jih financirali tudi s pomočjo Evropskega parlamenta. Imeli smo zelo konkreten projekt z grško regijo vzhodne Makedonije, tam je 25-stotna brezposnost celo višja, Eh, veliki razvojni problemi in po letu in pol je resnično že stekel nek strukturiran pristop. Torej, tu gre za implementacijo. To je pristop, ki ga želimo uporabiti tudi v drugih regijah, ki pa imajo še težave z vzpostavitvijo kakovostnih strategij pametne specializacije. Nekaj eh, razlik pa je potem s pogojevanjem eksante, torej vnaprej. Uh, tu ne gre za to, da moraš eh, že vnaprej imeti sprejeto zakonodajo. Ne, to ni, to ni takšno eksante pogojevanje. Tu gre za to, da se vzpostavijo procesi, da se spremeni mentaliteta okrog eh, pametne specializacije in zato številne regije še vedno uporabljajo mm, ta kriterij eksante pogojevanja, uh, Eh, ravno za potrebe spremljanja, monitoringa, da se torej ohrani ta proces podjetniškega odkrivanja, da ostajajo delovne skupine, eh, pametni, pametni laboratoriji, pametne delavnice, eh, kjer še razvijajo to pametno specializacijo, ker to so stvari, ki so v teku, ki so fleksibilne in ki se več spreminjajo. Na ravni komisije načrtujemo zdaj, da se bodo vsi ti elementi upoštevali tudi na ravni implementacije in sicer z vrsto dogodkov, delavnic in tako naprej, pa tudi z vidika praktične podpore temu, mm, kar smo vzpostavili zdaj kot platformo v regijah, ko gre za vsako dnevno sodelovanje tudi z upravnimi organi na terenu. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Varka Sels, želite morda odgovoriti ali z nami deliti svoje razmišljanja? Ja, na kratko, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bi zdaj odpiral razprave na dolgo in široko, ker um, se mi zdi, da se praktično vsi tu v dvorani strinjamo. Ko govorimo o najbolj naprednih regijah v Evropski uniji, ko govorimo o potem drugih regijah, ki še niso dosegle te ravni razvoja in to seveda je nekaj, kar sodi v naše področje delovanja. Torej, ko se pogovarjamo o tem, je prva reakcija kohezija z vsem, kar sodi zraven. Govorimo o torej, koheziji v neki regiji, ki je dobro razvita, če pa ne že zelo dobro razvita. Skratka, to, ko govorimo o kohezivnosti v takšnih regijah, pomeni, da avtomatično govorimo o raziskavah in inovacijah. Tam je kohezija pomembna za razvita območja. Ko pa govorimo o manj naprednih regijah, je pa zgodba druga. In takšne regije še obstajajo. Obstajajo v Evropski uniji manj razvite regije in eh, v tem primeru pa seveda ne želimo pustiti ob strani uh, področje raziskav in inovacij, ker to konec koncev je tisti ključni temelj ekonomske in socialne prihodnosti, če že ne pri eh, sedanjosti, ampak eh, v teh regijah kohezija pomeni več infrastrukture, ker je še ni. Ampak to seveda je zgodba, o kateri se lahko pogovarjamo do ranega jutra, eh, če ne že do pojutrišnjem, ampak želel sem samo nekako navreči tudi to misel. Dovolite, da zdaj odgovorim na par eh, pripomp in komentarjev, ki, ki ste jih podali. Najprej iskrena hvala vsem tistim, ki ste že pripravili nekaj teh preliminarnih eh, misli. Seveda smo zdaj še v procesu razmišljanja, to bomo še naprej razvili. Hvala tudi predstavniku eh, Evropske komisije. Hvala tudi gospodu Van Nistelrooyu in gospodu Van Miltenburgu. Mislim, da sta osvetlila kar nekaj vprašanj, ki bodo po mojem mnenju koristen prispevek k temu poročilu. Brez skrbi, to, to, to ne bomo preprosto kopirali eh, odkud drugod. Ne, ne. Dejstvo je, da svet teče naprej in to kar za vrtoglavo. glavo hitrostjo. In mislim, da zastarele ideje iz preteklosti o inovacijah in raziskavah nam ne bodo kaj prida služile. Ampak eh, dejstvo je, da nas vsa ta različna razmišljanja lahko kar hitro prehitijo. E, torej nas politike in to na vseh ravneh in to hitro mm, raven razvoja moramo preprosto sprejeti sploh na področju raziskav in inovacij. Torej, najprej bi pozval vse k temu, da usklajujemo stališča, dejal pa bi tudi, da ja, potrebujemo tako javni kot zasebni sektor, EIB, eh, eh, torej zasebni sektor, tudi cela vrsta podjetij, Eh, in pa tudi akademske institucije, ki vsi želijo biti vključeni v področje raziskovanja razvoja. In gospod Feminborg je dejal, da moramo vključiti tudi raziskovalce in eh, pa druge pristojne organe. Gospod Van Nistelrooy ima kar prav, ko izpostavlja, da Evropski sklad za regionalni razvoj ni nek stroj, katerega namen je, da pljuva denar naokrog eh, in ga daje regijam. Ne, daleč od tega. Denar mora ustvarjati novo gospodarsko in eh, družbeno vrednost. In to seveda je v polni meri tudi povezano z temeljimi načeli in vrednotami EU. Tako da veliko teh zamisli je zelo koristnih in dragocenih, vsekakor tudi v skladu z realnostjo današnjega dne, tako da ne bi zdaj več tratil vašega časa, bi bil sem samo izrazil zahvalo in mm, brez dvoma bomo naredili vse, kar je v naši moči, zato da bo to poročilo kakovostno in to bo, ker smo deležni tudi odlične podpore z vaše strani. Hvala lepa torej končni osnutek vašega poročila mm, zdaj pričakujemo nekje do februarja, potem bo potekala razprava tu v odboru. Zdaj pa naprej na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer predstavitev znanje študije Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje kot inštrument za spodbujanje in izboljšanje teritorijalnega sodelovanja v Evropi. Odbor Regi je naročil to študijo, da bi ocenili eh, tudi potencial tega združenja eh, na tem področju. Raziskovalna enota, ki podpira delo našega odbora, eh, torej politični oddelek B, je prosil raziskovalni center Special Foresight za izvedbo te študije na podlagi literature pregleda in študij primeru. Ta študija ponuja možnost za to, da se še naprej izogibamo oviram e, uporabi teh inštrumentov spodbujanja izboljšanja teritorijalnega sodelovanja v e, Evropi, prav tako pa je tu vključenih več priporočil, kar zadeva možne izboljšave inštrumenta. Rezultate študije bo predstavila dr. Sabine Cilmer, ki je tu že v dvorani in sicer je višja svetovalka v omenjenem inštitutu, po predstavitvi pa bom odprla razpravo. Tu je tudi že predstavnik odbora regije, gospod Katanju, ki je predsednik komisije odbora eh, regije za teritorijalne zadeve, Koter. Je tudi politični koordinator platforme IGTC e v odboru regije ki je tudi že imel seminar na to temo ravno danes. Tako da danes je vaš dan. Tako, dr. Cilmer, beseda je vaša, potem pa nadaljujemo z razpravo. Hvala. Uh, Spoštovana gospod predsednik, predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za priložnost, da predstavim projektu študijo Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje, organizacija za spodbujanje teritorijalnega sodelovanja v Evropi. Gre za študijsko skupino. Omenila bom cilje študije, ki ste jih deloma že omenili, potem bom povedala še nekaj o instrumentu EGTC nasploh. Potem na koncu se bom podrobno ozročila še na rezultate in ugotovitve študije, še posebej v povezavi s potencialom EGTC za kohezijsko politiko in za krepito zunanjega sodelovanja. Prosili so nas, da preučimo ulogo EGTC v kohezijski politiki, tudi pri teritorijalnem sodelovanju v Evropi. To je bil prvi cilj. Drugi cilj pa je zadeval ulogo EGTC v povezavi z sosedsko politiko, še posebej v najbolj oddaljenih regijah. Instrument EGTC, naj vas opomnim, zakaj gre, je bil oblikovan leta 2006, ima tudi s tem skladno uredbo. Vse skupaj je usmerjeno v krepito teritorijalnega sodelovanja v Evropski uniji brez dodatnega financiranja. Gre torej za pravni instrument znotraj kohezijske politike, ki omogoča institucijam, ki delujejo znotraj javnega prava, da organizirajo sodelovanje med državami članicami in tudi izven tega okvira. To pomeni, da lahko delujejo kot ena pravna osebnost z enim imenom. Raznolikost EGTC-jev je do zdaj precejšna. 85 EGTC-jev je registriranih v Evropi vendar se jih redko uporablja za izhodični namene in sicer kot nekakšen upravljalni organ za izvajanje programov evropskega teritorijalnega sodelovanja. Za dopolnitvijo uredbe leta 2013 se obseg ni razširil le z področja delovanja EGTC na zunanjo politiko, ampak so se okrepili tudi povezave za kohezijsko politiko z izrecnimi sklici na EGTC v zadevnih uredbah. S tem so bile povdarjene tudi eksplicitne vloge, ki jih ima lahko EGTC v kohezijski politiki. EGTC se zelo razlikujejo ponavadi po ciljih in zadožitvah in motivaciji za delo. To ne zadeva le različnih vprašanj, ki se jih lotevajo, ampak, kar je še bolj zanimivo, v dokumentih, statutih in konvencijah na različno podroben način razmišljajo o svojih ciljih. Kljub spremembi uredbe se še vedno EGTC-ji soočajo s številnimi izzivi pri nastajanju. In veliko teh izzivov lahko opazimo tudi, ko EGTC že začne delovati. Deloma je to zasluga nejasne zakonodaje, slabega izvajanja, še vedno pa lahko veliko pripišemo tudi negotovosti, pomankljivemu znanju glede številnih vidikov, s katerimi se morajo soočati EGTC-ji. V preteklosti EGTC-ji niso uporabili sredstev iz kohezijskega sklada za izvajanje projektov in to iz več razlogov. Pred nedavnim pa se je njihovo sodelovanje povečalo v okviru programov EGTC. Nekateri EGTC-ji so začeli sodelovati pri svetovanju ali pa snovanju operativnih programov. cilji kohezijske politike v trenutnem proračunskem obdobju so predvsej skladni s temami, ki jih zajemajo EGTC. E. Načeloma lahko za vse cilje kohezijske politike najdemo nekatere EGTC, e, ki se s temi tematskimi cilji ukvarjajo, seveda v različnih merah. Še posebej se povdarja tematske cilje, ki zadevajo okolje, promet in izobraževanje, naprimer. EGTC, ki smo jih podrobno preučili, tudi jasno kaže na to, da želijo sodelovati pri različnih tematičnih sklopih v prihodnosti, v večini primerov sledijo integriranim pristopom, kjer obravnavajo različne vidike. Prav tako pričakujejo uporabo skladov ESI, saj menijo, da je to pomembno pri izvajanju projektov, pa tudi pri doseganju dejanskih koristih. Kljub tem spremembam se EGTC še vedno redko omenja v operativnih programih ETC in zelo redko se specifično združenja omenjajo, če so bila udeležena v programskem obdobju. In celo na področjih, kjer se EGTC omenja v operativnih programih, zadevni regionalni ali nacionalni programi ponovadi ne omenjajo EGTC-jo. Edina izjema, ki smo jo našli spomladi, ko smo izvedli analizo, je bil operativni program luksemburškega e RDF-a in tukaj šlo za sodelovanje mrež relevantnih organov upravljanja, ki so se ukvarjali s temi programi. Kar zadeva zunanje sodelovanje, smo pod tem naslovom povzeli ne le sodelovanje z sosedskimi državami ali državami, kandidatkami, ampak smo si ogledali tudi države najbolj oddaljenih regij. Nobenih EGTC-jev nismo tam našli. Kar zadeva sosedske države, smo se veliko pogovarjali o tem, vendar se zaenkrat te države niso pojavile v okviru teh programov, tudi zaradi geopolitične negotovosti ali pa nestabilnosti vlade. najboljši pristop, ki smo ga zaenkrat identificirali, je bil pristop, ki se uporablja pri Švici, vendar se tudi ta še ni v celoti materializiral. Delo je še v teku, tudi iz nekaterih razlogov, kot eh, so kompleksnost, težave s praktičnim izvajanjem in tako dalje. Kar zadeva najbolj oddaljene regije, se trenutno uporablja en pristop, na otoku Saint-Martin. Drugih pristopov ne poznamo. Če si ogledamo ugotovitve, lahko vidimo, da implikacije uporabe EGTC v teh kontekstih niso poznane. To velja tako za Evropsko unijo, kot tudi za regije izven Evropske unije. Pogosto to povezujemo s pomankljivo institucionalno zmogljivostjo, ki bi lahko prispevala k premustitvi teh težav. Kot sem povedala, smo analizo izvedli spomladi letos, takrat smo imeli zelo omejene izkušnje s to dopolnjeno zakonodajo. Učinkov dopolnjene zakonodaje torej ne moremo še izčrpno analizirati zaenkrat. Kljub temu, če si to gledamo z trenutne perspektive, lahko ugotovimo, da še vedno ostajajo določene težave s sosedskimi državami, čeprav te morda presegajo nekatere vidike uredbe EGTC. Zato obstajajo tudi drugi razlegi, razloge. Zaradi tega, ker ne moremo pozeti kako je s to zakonodajo. Pa mislim, da bodo te spremembe bistvenega pomena za EGTC, za delovanje teh združen. Kljub dopolnitvi zakonodaje se percepcija udeleženih organov ni spremenila. Še vedno je znanje in poznavanje teh programov pomankljivo, obenem pa se pojavljajo tudi določen pomisleki in dvomi v nekaterih regijah in državah. Dopolnjena uredba EGTC je obenem povdarila tudi to, da osredotočanje na javne interese prav tako zahteva več časa, če želimo doseči potencijal te uredbe. Zaenkrat se zdi, da to povzroča več praktičnih težav ki jih pravzaprav za uredbo EGTC ne moremo premostiti. In morda luksemburški pristop že odpira nova vrata. Najlepša hvala, upam, da sem vam lahko predstavila to poročilo 70-80 strani vsega skupaj. Najlepša hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Zdaj pa je čas za izmenjavo stališč za vprašanja. Na voljo imamo 25 minut. Kolegice in kolegi, predlagam, da ne porabimo več časa, kot nam je bil dodeljen. Gospod Zeller, izvolite. Hvala, gospa predsednica Tudi sam bi rad pristrčno pozdravil gospoda Katanja tu eh, v naših eh, vrstah. Skupaj sva sodelovali na konferenci v odboru regi, ki je bila dvodnevna konferenca o čezmernem sodelovanju. In eh, tudi, ko gre za teritorijalno sodelovanje, o katerem sedaj govorimo, je bilo takrat na dnevnem redu. No, za nas je to zdaj ostalo torej na koncu dnevnega reda, le malo kolegic in kolegov je prisotnih, ampak vendarle upam, da to ne pomeni, da bomo tej, temu vprašanju pripisali enako nizko stopno pomembnosti kot številne naše vlade v državah članicah, kajti to je konec konco ena od ključnih ovir, s katerimi se soočamo. E, Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje je pogosto zelo nezaželjeno bitje pri državah članicah in tudi pri številnih eh, akterjih eh, na terenu, ki bi lahko z njimi sodelovali. Kot smo danes ugotovili na odboru regije, to je pogosto tudi zelo nepoznano bitje, tako da bo na tem treba še delati. Kar zadeva pravno podlago za čezmejno sodelovanje. To imamo, zdaj eh, pripravljamo torej tudi pravno podlago za teritorijalno sodelovanje in dejstvo je, da regije čakajo na to, konec koncev fizičnih eh, regij, eh, fizičnih meja, oprostite, praktično ni več v Evropi. Ljudje sodelujejo v regijah, ne glede na to, ali meja tam je ali ne. In menim, da je pomembno te možnosti sodelovanja olajšati. Kaj ti govorimo o Evropski uniji in v številnih primerjih, ja, približujemo zakonodajo, ampak v številnih primerjih je še vedno nacionalna zakonodaja 28. tista, ki je zelo raznolika in na številnih področjih to otežuje sodelovanje ali ga celo onemogoča. No in iz vsega tega je potem vzniknila ideja, da bi sprejeli pravi inštrument, na podlagi katerega bi lahko organizirali sodelovanje, to je predložila takrat, eh, takratna komisarka Donuta Hübner. In eh, to so potem uspešno pripeljali v parlament. V prejšnjem mandatu smo imeli potem bistveno razširjeno uredbo o Evropskem združenju za teritorijalno sodelovanje, kar smo tudi sprejeli tu v Evropskem parlamentu potem smo razširili področje uporabe, ampak eh, ob enem smo tudi okanili možnosti za sodelovanje, eh, kar zadeva tudi javne organe. Sicer smo to eh, skušali razširiti, tako da smo se vključili tudi zasebne entitete. In dejstvo je, da se ta inštrument premalo uporablja za izvajanje v Evropski uniji. To je pomembno ne le za čezmeno sodelovanje znotraj Evrope, ampak tudi s sosednjimi državami, kot je dejala gospa Silver. Kot nekdo, ki je sodeloval pri trialogu, lahko povem, da so bili odpori držav članic zelo veliki. Zelo ljubosumno so vsi gledali na to, da ne bodo obmejne regije preveč samostojne pri odločanju na tem področju in to je sicer način postopanja, ki sodi bolj na smetišče zgodovine, ampak vendarle v številnih glavah v prestolnicah to ostaja še kako aktualno. Druga stvar. Lokalni akteri, ki se lotevajo drugih oblik čezmenega sodelovanja, programi Interreg in tako naprej, tu še ni dovolj jasno, da je to Evropsko združenje pravni inštrument, ki ga lahko uporabimo. Ni treba, ampak lahko se ga uporabi, lahko se ga uporabi tudi za zagotavljanje sodelovanje na institucionalni ravni. Na tej podlagi lahko namreč ustanavljamo institucije, lahko pripravljamo različne eh, programe, spodbud, lahko se tudi zaposluje ljudi in eh, ravno v strukturno šibkih obmejnih regijah na ta način lahko olajšujemo sodelovanje. Ponekod to že deluje, v številnih primerjih pa je po mojem mnenju še potrebno še kar veliko informiranja in komuniciranja. Poročilo in študije, ki jih tu obravnavamo, kaže na to, da tisto, kar smo želeli odpraviti v trilogih in kar je potem padlo zaradi odpora v svetu, je ravno tisto, kar zdaj ta študija kaže, da bi morali odpraviti. Tako da to, kar se zdaj odvija v smislu razprave v odboru eh, regiji, tudi ko gre za spremembe eh, te uredbe, to so spoznanja, ki jih moramo uporabiti za to, da bomo to lahko uporabili tudi v prihodnje pri nadaljem razvoju tega pravnega inštrumenta. In to ravno zdaj, v času, ko zaradi aktualnih eh, razmer ponovno postavljamo ograje na mejah, ko se uveljavljajo zopet eh, mejne kontrole. Eh, ravno zaradi tega mislim, da bi bilo potrebno narediti bistveno več na tem področju. Dejstvo je, da čezmejno sodelovanje in teritorijalno sodelovanje med eh, regijami, ki ležijo ob državnih eh, mejah, mislim, da so ti spoznali, da lahko svoje probleme skupaj rešujejo bolje in eh, to je za te potrebe dober inštrument moram reći da se u partnerskih programih rijetko omenjaju ti operativni programi. Vsi pravijo, ja, to je pač eh, veljavno pravo, vsakdo, ki želi to uporabiti za izvajanje nalog, to lahko stori, ker uredba je eh, in eh, evropsko zakonodajo torej imamo. Kljub temu pa sem mnenja, da če bi to še enkrat omenili v partnerskih sporazumih, v operativnih programih, potem bo to imelo bistveno drugačnejšo kvaliteto, kot pa če je to zgolj tam nekje v ozadju. Zato sem zelo hvaležen za to študijo, tudi za vsa prizadevanja odbora regij, zato da bi ta pravni inštrument še naprej držali pri življenju in eh, ga še izboljševali, tudi preko omenjene platforme. In eh, mislim, da moramo tudi v našem odboru nadaljevati po tej poti, ki smo jo že začeli, eh, zato da se možnosti čezmenega sodelovanja vse izkoristi in da odpravimo ovire, tudi birokratske ovire in da tudi nesporazume razrešimo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Olbricht. Da, morda bo to koristno za analizo nekaj zgodovinskih pripomb. Sam sem bil prvi poročevalec za EGTC potem prevzel delo kolega. Naj predstavim svoj upogled prvič. 100% je bila to zamisel Evropske komisije. To ni bilo povezano z lokalnimi organi. Evropska komisija je takrat želela imeti zelo evropski instrument, ki so mu na začetku rekli EGCC, torej instrument za čezmejno sodelovanje. Kolega mi je takrat obrazložil, da bo to zelo enostavno, zelo evropejsko, da bo vsi to sprejeli in tako dalje. Sam mi je dejal, da sem zelo skeptičen in da ne razumem Evrope, ker sem iz ene novejših držav članic. Vendar pa, kot sem že takrat dejal, tukaj ne gre za tehnične podrobnosti, tukaj gre za ustavne težave. Instrument ima pravzaprav nezakonite posledice. Vsaj dve države članici vključuje z dvema zakonodajnima sistemoma, z dvemi sklopi zakonodajnih aktov in tako dalje. In zato smo popolnoma spremenili, zato da smo to lahko vključili v ta svežen, da bi bilo vse laže. Smo pojasnili Evropski komisiji, da bi morali to spremeniti iz EGCC v EGTC zato da rečemo temu za teritorijalno sodelovanje in ne čezmejno sodelovanje. Saj to odpira druge možnosti. Večinoma so lokalni organi, sploh pa odbor regi temu nasprotovali od samega začetka. Zakaj? Ker so se bali, da bodo zaradi novega instrumenta izgubili zelo dobro delujoče čezmejno sodelovanje. Euroregije in tako dalje. Bali so se, da bo ta novi instrument vzel nekdo na nekem ministrstvu na mesto tistega prejšnjega mehanizma za sodelovanje. Mi pa smo pojasnili ne. Lahko nov instrument uporabite tudi za obstoječe sodelovanje. In niso bili čisto prepričani v to, da bo to delovalo. Smo jim pa predlagali, da izvedo nekakšno spremljanje, preizkus tega novega instrumenta. Potem so to sprejeli in stvari so se izkazale za zelo zanimive. Danes pa se kažejo posledice te prve problematike, ki še ni bila razrešena. Takšna je kompleksna narava zakonodaje, sporazumov, tudi administrativnih zmožnosti. Kaj je bilo takrat najbolj težavno? To, da se je Evropski svet strinjal za uporabo tega instrumenta pod enim pogojem. In sicer, da instrument nikoli ne bo obveljal brez strinjanja ministrstva za zunanje zadeve. Prva zamisel je bila, da naj bi lokalni organi ustvarili EGTC, potem pa priglasili v uradni list Evropskega sveta, da so ravno kar nekaj ustanovili. In svet se je že zamišljal težave, kot so obstajale med Slovaško in Mačarsko, naprimer, pa tudi druge, kjer bi bilo politično absolutno eksplozivno, da bi lokalni organi nekaj ustvarili brez vedenja vlade. In to so zavrnili. Edini način, da se to vzpostavi, je na soglasje vlade in potem so se razvijali postopki, administrativni ukrepi in tako dalje. Tudi na parlamentu obravnavamo podobno situacijo čezmejno sodelovanje, ki precej dobro deluje, potem pa vsakič včasih izvedemo kakšen pravni eksperiment, naprimer EGTC za izgradnjo mosta. Vse vsi veste, o katerem mostu govorim, ali pa potem zgradna bolnice. Potem pa čisto druge zamisli, kot med Belgijo in Francijo, naprimer, ki gre za večji okvir sodelovanja. Te stvari nas ne bi smele presenečati. Vse v Evropi, kar ni samo striktno nacionalno, je zelo zapleteno. Ko sem bil jaz poročevalec, smo skušali to poenostaviti izvajati določen pritisk, da bi stvari delovale. Vendar se nekateri dvomi že od samega začetka niso razblinili in imajo posledice danes. Se upravičujem za te boleče spomine, vendar so tudi administrativni spomini pomembni. Razumeti moramo, zakaj je bilo to ustvarjeno in s kakšnimi težavami se zaradi tega srečujemo danes. Mimo grede. Med prvim sestankom sveta na to temo je tretjina držav članic temu nasprotovala. In takrat sem jasno dejal, da očitno tako Evropa deluje. In a, tako se zgodi, ko velika večina temu nasprotuje, vključno z lokalnimi organi. Najlepša hvala. Gospod Zeller je hotel še nekaj dodati, potem pa bomo nadaljevali z razpravo. Ne. Jan je to zelo dobro opisal. Pravzaprav je ponazoril to, kar sem govoril prej. Vprašati pa se moramo, ali bomo to situacijo sprejeli. Evropska komisija je izhodično oblikovala ta predlog, to so si želeli uporabiti za čezmejno sodelovanje. Vemo pa, da je potreba po tem instrumentu prišla iz določenih regij te regije so včasih eh, bile tudi v istem jezikovnem območju. Torej, vse skupaj je bilo jasno zasidrano tudi v RDF. Zdaj pa imamo določene težave na nemško-polski meji in zaradi tega se vam lahko zmeša. Na eni strani imate lokalne politike, ki se bojijo, da bodo izgubljali svoje pristojnosti, dogaja pa se nekaj čisto nasprotnega. To, kar že tako ali tako delajo, lahko potem počno na še bolj enostaven način v sodelovanju s kolegi na drugi strani meje. Ne glede na to, ali gre za promet, javne storitve, pri vseh teh zadevah je veliko možnosti, vendar se vsi bojijo, da se bodo morali odreči svojim pristojnostim ali pa delu svoje pristojnosti. In zato morajo projekte in te oblike sodelovanja podpreti prestolnice. Med Nemčijo in Polsko obstajamo različne ravni sodelovanja. Na Polskem je nacionalna vlada odgovorna za te stvari, na Nemškem gre za pristojnosti zvezdnih dežel. Polsko zunanje ministrstvo ustraja pri tem, da eh, želijo govoriti izključno za nemškim zunanjem ministrstvom in z nikomer na nižji politični ravni. S tem so torej težave, tisti, ki želijo izvajati projekte, na koncu koncev nastradajo. In v številnih primerjih gre za zelo enostavne zamisli. Veliko mest je razdeljenih na obeh eh, mejah na obeh stranih meje. Frankfurt, naprimer, univerza ima zgradbe tako na eni kot na drugi strani meje oziroma reke. Študenti prečkajo to eh, reko vsak dan. Vendar pa morajo, če želijo karkoli izvesti, dobiti sporozum na eni strani od eh, Brandenburga oziroma Potsdama, na drugi strani pa z ministrstva zunanje zadeve v Vroclavu. Prav gotovo tukaj obstaja potreba po konkretnih ukrepih. Premostiti je treba razlike in upor, na katerega naletimo na ravni lokalnih organov. Obenem pa se moramo zavedati, da EGTC je ni nekaj drugačnega, kot smo poznali že prej pri različnih mehanizmih sodelovanja. S tem pravnim instrumentom pa lahko zapolnimo vrzeli v nacionalnih zakonodajah, ko gre za vrzeli v razmerju do evropskega pravnega reda. Z čezmenim sodelovanjem lahko pridemo do pravih koristi. Gospod Farnistelroj, izvolite. Najlepša hvala. Če si ogledamo to poročilo in vsa pojasnila, ki ste nam jih predstavili, kako se bo ta dojenček razvijal, še vedno je v zipki, vemo, kdo sta starša, kdo je oče, kdo je mati, ampak kaj se bo s tem otrokom zgodilo. Potrebujemo več sodelovanja na mejah, imamo euro, regije, druge oblike sodelovanja, ki obstajajo že od samega začetka EU. In to so vse zelo dobre primere. V času razširitve, ko je vstopilo v EU več novih držav članic, 12 naprimer v enem krogu, smo se seveda naslonili na določene izkušnje, o čezmejnem sodelovanju, obenem pa smo si zamislili, da bi bilo zelo dobro, da bi imeli tudi ustrezne pravne mehanizme za čezmejno sodelovanje, tako da vse skupaj ne bi trajalo 20 let in več. Potrebovali smo tudi ustrezen administrativni okvir, na osnovi katerega so države članice lahko stopale v medsebojne sporazume in začele z medregionalnim sodelovanjem. Mogoče pa smo nekoliko podcenjevali težavnost takega izziva. Takrat sem bil v skupščini evropskih mejnih regij. Takrat se je pripravljal osnutek predloga, vsi so pri tem sodelovali, ne le komisija. Kaj moramo storiti zdaj? Poiskati moramo nekaj dobrih zgledov. V Kortrejku in na drugi strani meje so se skupno izvedli nekateri dobri projekti in to je delovalo. Nekaj dobrih primerov imamo, ki jih lahko navedemo, dobrih zgledov tega, kako to lahko dobro deluje. To lahko unese novo razsežnost v sodelovanje. Če pa ne bo nobenega pozitivnega mnenja glede tega instrumenta v državah članicah, potem to ne bo dobro delovalo. Na nizozemskem smo zagotovili sodelovanje tudi med nizozemskim Limburgom in Nemčijo. Tam smo izvajali nekatere programe, oblikovali tudi instrumente za sodelovanje med eh, nemškimi zvezdnimi državami in našimi regijami. Nekaj smo imeli sodelovanje tudi z Valonijo v Belgiji. ne gre pa tukaj za nek uradni naziv. Važno je, da stvari delujejo. Imamo torej ustrezen instrument, ki je v marsičem tudi pozitiven. V operativnih eh, programih se to ne navaja posteljem ravno, kar že povedali, tudi v poročilu je jasno bilo navedeno, da je treba to še spremljati v redu. Ampak verjetno je bistveno to, da govorimo o čezmejnem sodelovanju. To je to, ne na zadnje, morda instrument nosi napačno ime. teritorijalna kohezija, razvojna politika, vse to je v osredju naše razprave, so pa pomembni tudi čezmejni vidiki tega. Na menih območjih se pojavljajo težave, ki jih seveda lahko skušamo izgladiti in zelo dobro je, da v ta namen uporabimo čezmejno sodelovanje. Govorili se na primer o primeru te izmenjave, prehoda čez reko, to je seveda zelo dobro. Če se ogledam izkušnje zadnjih 10-20 let, eh, lahko rečem, da smo imeli veliko izkušenj v povzavi s tem in dobro je, da imamo instrument za to. Tajno. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Ketajnu, ki je koordinator eh, platforme EGTC na odboru regij in eh, morda nam lahko tudi nekaj pove o današnjem seminarju o tej pobudi. Izvolite, gospod Katajn. Mihajlova. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom izkoristil to možnost, da lahko govorim italijansko, tudi zato, ker eh, je to, kar je Jan Obert povedal, bila res eh, odlična zgodovinska rekonstrukcija, eh, ki mislim, da nas je preveda do vseh teh težav, s katerimi se soočamo. Rad bi povdaril torej tudi nekaj političnih vidikov, ki mislim, da otežujejo to, da bi u polni meri iskoristili posle, eh, e, potencijal EGTC. To je edini pravni inštrument, ki jih imajo lokalni akteri, lokalne oblasti, edini evropski pravni inštrument, ki ga imajo za razvoj čezmenjega sodelovanja. Na nek način gre za dve različni vizije viziji Evrope. Vizija od zgoraj navzdol, ki mislim, da zelo dobro kaže, kako vse skupaj gre, šlo je torej za pobudo Evropske komisije, ki so jo potem podprle lokalne oblasti, kot je dejal Obricht. Po, po drugi strani pa obstaja tudi vizija od spode navzgor. Kajti, če želimo graditi Evropo, ki bo resnično temeljila na pobudah eh, teritorijalnih entitet, eh, regij, lokalnih oblasti, potem še kako potrebujemo inštrumente, kot je EKTC. Tu so potem tudi določeni tehnični eh, vidiki, ki jih bom izpostavil, mm, ki jih obravnavajo na seminarju, ki še poteka, seminarju o sodelovanju EGTC v programih teritorijalnega sodelovanja v Evropi. In eh, to je uvod v konferenco, ki jo jutri organiziramo skupaj z evropskimi obmejnimi regijami, na temo čezmernega sodelovanja. To je seminar, ki eh, meče luč na številne težave. No, ampak za vsemi temi težavami pa mislim, da vendarle je ena velikanska politična tema, ki je ne smemo izgubiti iz predoči odbor regij. Veliko investira v to tematiko in EGDC razumemo kot strateš, strateški inštrument, s katerim bomo krepili sposobnosti regij in mest za sodelovanje pri procesu razvoja čezmejnega sodelovanja in ki zauzema tudi neke lastne administrativne oblike. In zato smo lansirali platformo o EGTC, ki je zdaj v moji odgovornosti. In ta platforma je namenjena spremljanju izvajanja nacionalne zakonodaje, namen je tudi dati večjo izpostavljenost temu inštrumentu in predvsem identifikaciji problemov, in pa oskih grl ter načinov za njihovo reševanje. Ta naša platforma mm, želi biti tudi nekakšen register EGTC-ja, eh, e torej da bodo vsi novi EGTC-ji poročili svoj obstoj odboru eh, regij, ki bo potem v uradnem listu EU to tudi objavil. Torej imamo register, ki danes zajema 56 EGTC-jev v Evropi ki vključuje 700 regionalnih in lokalnih oblasti v 20 državah članicah, torej 65 EGTC-ev po skoraj 90 letih je sicer pomembna številka, vsekakor pa to ni ne vem kakšna velikanska številka in to nas mora voditi k premisleku. Tako o pozitivnih vidikih kot o nekoliko bolj kritičnih. Pod eh, luksemburškim predsedstvom smo eh, septembra letos sprožili tudi pobudo za revizijo pravnih inštrumentov za spodbujanje čezmenega sodelovanja in odbor regiji je 13. oktobra sprejel tudi mnenje o tej tematiki, v kateri se poglabljamo v tematiko potrebe po boljši zakonodaji na tem področju. E, zaradi pomankanja časa bi tu podaril le probleme, težave, s katerimi se odbor regij sooča z čisto operativnega vidika. Tako da, ko gre za nove EGDC, ki so bili sprejeti 2014, tam so se poenostavili postopki, to je rezultat zelo pozitivnega sodelovanja eh, odbora regij in eh, gospoda Jahima Celerja, ki je že takrat bil poročevalec pri tej tematiki, tako da je predsednica uh, komisarka še gospod Hübner. No, nekatere države pač ne sprejemajo teh sprememb in jih ne izvajajo v nacionalnih sistemih. Ne le, da to države niso storile na nacionalni eh, ravni, čeprav bi to morali eh, storiti do julija letos. In to seveda otežuje pripravo operativnih programov tudi že obstoječe MGTC. Torej, gre na dokaj črno-belo sliko, tudi zato, ker žal še vedno niso rešeni problemi upravičenosti EGTC, za določene programe Interreg, kar je resnično presenetljivo in eh, moram reči, da tudi težko razumljivo. Eh, program Interreg namreč je namenjen ravno razvoju čezmenjega sodelovanja in tudi EGTC-ji so namenjeni ravno razvoju čezmenjega sodelovanja. Kljub temu pa v določenih primerjih EGTC ne more sodelovati v programih Interreg. Uredba opredeljuje EGTC tudi kot prioriteto za čezmejno sodelovanje, ampak ne le program Interreg predstavlja tudi težavo. So tudi drugi programi, kot naprimer program Alive in program Kozme, ki sta izključno pod nacionalnim nadzorom in EGTC tu nikakor ne morejo sodelovati. In potem so tudi drugi, kot Urbat, ki sploh ne predvidevajo možnosti financiranja projektov, ki izhajajo iz EGTC-ev. Le Interact pozitivno sodeluje z EGTC-ji, ampak tudi tu ne gre za neposredno financiranje projektov. Torej, ustvarili smo inštrument, ki pa ga je izredno težko uporabljati. To tudi razloži, zakaj je ta inštrument le delno uspešen. Poleg tega ima EGTC tudi svoj vrsten pravni status. Eh, gre za torej pravne osebe, ki delujejo v različnih državah članicah in eh, države članice bi morale sprejeti ustrezne izjeme, kar zadeva delovanje EGTC, ampak tudi temu praktično eh, nekjer ni tako. In posteljično je veliko težav pri konkretnem izvajanju. Eh, oziroma uporabi tega pravnega statusa. Tudi oblike razvoja s tretjimi državami se niso ravno ne vem kako zelo razvile, čeprav imamo naprimer sporazume tudi z Moldavijo in Ukrajino, ki predvideva tudi trajne strukture začetnega sodelovanja, ampak to vseeno ni obralo pot e EGTC. No in na zadnji bi rad poudaril tudi to, da kljub vsemu to ne pomeni, da moramo zdaj vse skupaj zavreči. Kajti EGTC dela naprej, vidimo, kako veliko zanimivih stvari se tam odvija, število EGTC-ov se uh, veča, uh, prav tako je več akterjev, uh, povečujejo svoje proračune, tako da gre za dragoceno uh, delo, moramo pa jim omogočiti, da bodo bolj znani in prepoznani, kajti številni nacionalni organi sploh ne vedo, kakšne potencijale ponuja ta inštrument. In treba jim omogočiti, da bodo delovali bolje, da bodo lahko bolje izražali svoje velike potencijale, tudi v perspektivi nekakšnega upravljanja na več ravneh. Kajti, če eh, verjamemo, da naj gre Evropa v smer eh, upravljanja na več ravneh, potem je EGDC ključni inštrument, kajti to je edini inštrument, ki smo ga sploh eh, si zamislili na evropski ravni, tudi v smislu pravnega statusa. Eh, in to velja potem tudi za razne makre, eh, makroregionalne strategije. Tudi tu mislim, da bi lahko spodbudili oblike sodelovanja znotraj meja med različnimi regijami, da se omogočajo torej svobodne povezave na teritorijalni ravni in s čimer se resnično gradi Evropa od spode na vzgor. To je Evropa, ki jo po mojem mnenju vedno bolj potrebujemo. Hvala. Mač, a... Hvala lepa. Imamo zastopnika Evropske komisije, ki je danes tu prisoten, gospod Aleksandar Ferstel. Sem pravilno izgovorila? Dobro. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za poročilo in zanimivo razpravo. LGTC je in ostaja za nas eh, zelo pomembno orodje evropske teritorijalnega sodelovanja, zlasti pri čezmejnih programih. Mislim, da pomaga in je tudi v preteklosti pomagal pri izvajanju naših programov. Ampak eh, sedaj je šlo to še malce dlje, tako eh, semantično, sedaj vidimo EGTC-je od bolnišnic eh, do um, eh, mrež eh, mobilnosti, pa tudi celo vrsto drugih programov. In to ni slabo. Kar se tiče uporabe nove uredbe, je seveda prezgodaj, da bi uh, že imeli kakšne sklepe ali rezultate. Torej, poročilo bo podano komisiji avgusta leta 1918, kar se tiče 56 EGTC-ev doslej ugotavljamo, da so to izjemni instrumenti koordinacije in sodelovanja in eh, to omogoča vse od ad hoc pravnih eh, rešitev pa do bolj trajnih eh, rešitev. Za prihodnost bo komisija še naprej spodbujala uporabo EGTC-jev znotraj in zunaj programov Interreg in zahvaljujemo se za dodatne komunikacijske napore za promocijo uporabe tega instrumenta. Hvala. Hvala lepa. Doktor Zelmer, lahko odgovorite na nekatera vprašanja. Hvala lepa vsem tistim, ki eh, ste priznali to, kar smo naredili v tem poročilu. Samo nekaj pripomp, torej nismo se ukvarjali z zgodovino v tem poročilu, veliko je bilo o tem že napisanega, objavljenega, mi smo se želeli osredotočiti na prihodnost. In eh, želeli smo uh, ponuditi nekaj smernic eh, glede tega, kaj lahko še storimo. In gospod Celner je um, nekaj eh, težav že izpostavil, torej to je tudi bolj podrobno poročilo zapisano, v tej eh, predstavitvi nisem šla v podrobnosti, torej želeli smo tudi predstaviti nekaj bolj pozitivnih eh, izkušenj. Ne bi se strinjala s tem, da ne smemo instrumenta uporabljati zaradi težav v okviru interega. Mislim, da nekateri GTC so zelo uspešni kot je kolega iz komisije povedal, nekateri gredo tudi um, korak dlje od same uporabe skladov Interreka, ampak to vse potrebuje čas in morda je treba na to pogledati iz tega vidika. Torej, eh, nekateri projekti pač trajajo dlje, preden so lahko uspešni in preden so lahko cilji. EGTC-jev doseženi. In če želimo, če želite več e, integracije v čezmejnih regijah, pa tudi mednarodno sodelovanje, potem to potrebuje svoj čas, e, verjetno potrebuje tudi več e, komunikacije, več um, znanja, več diseminacije znanj. In to vse potrebuje svoj čas, sedaj se lahko učimo iz sedanjih izkušenj, na ta način pridobimo znanja, ki nam bodo za prihodnost omogočila izboljšanje pravnega okvira za EGTC. -je. Hvala lepa, gospod Celer. Ja, en kratek komentar imam, ki se ga ne bom vzel, da vzeti. Ne gre za očitek na sodelavce komisije, ne, vendarle pa imam prošnjo za komisijo. Ko boste naslednjič pripravljali kohezijsko poročilo in če je čezmeno sodelovanje tako zelo pomembno, kot naj bi bilo, potem je to treba tudi izpostaviti v kohezijskem poročilu, ne pa tako kot v zadnjem poročilu, ko je bilo to popolnoma pometeno pod preprogo in mislim, da je treba izpostaviti, kakšne inštrumente imamo na področju teritorijalnega sodelovanja in eh, to mislim, da je pomembno, ampak mislim, da bo tudi komisija to storila, tako kot mi. Hvala. Ja, pa vsem prav imate, to smo tudi omenili v našem poročilu in to tudi počrtali. Torej, eh, imeli smo precej burno razpravo eh, tudi v tem odboru. Hvala torej, hvala za študijo, hvala za predstavitev morda lahko kasneje naredimo eh, poročilo o izvedbi, kasneje na to specifično temo. Morda to lahko predvidimo. Imamo tudi dobre informacije, dobre podatke in to pač to je ena ideja. Ja, to bi bil, bilo lahko lepo poročilo za prihodnost. Pa si sedaj pogledamo še druga poročila na temo teritorijalne uh, našega sodelovanja, potem pa bomo verjetno nadaljevali z EGTCM tu v odboru z poročilom na lastno pobudo. Verjetno bomo na to temo še kaj rekli, ampak gotovo bi bilo zanimivo za odbor regij, da bi spremljal ta proces in da bi še naprej eh, dobil informacije v zvezi z razvojem tega instrumenta. Torej, ohranimo v mislih, eh, ko skušamo razumeti, kako se teritorijalna kohezija izvaja v nekaterih državah članicah, da je treba tudi pobarati ministre, eh, kaj se dogaja, torej ne samo na ravni operativnih programov, tam temveč tudi kohezijske politike. Torej, hvala lepa za razpravo. Spoštovani kolegi, torej člani odbora, ki so prisotni, imamo čast, da, po, da sprejmemo sklepe koordinatorjev. Torej, koordinatorji so si, se, so si sestali danes zjutraj. Njihove sklepe ste prejeli vsi, ima kdo kakšen komentar? Hvala lepa. Ja, torej, eh, in dobili smo zapisnik in vse je prav, razen glede sedme točke bi dodal še nekaj informacij v zvezi z sedanjo situacijo glede um, ehm, rezolucije o poenostavitvi, torej uh, stališča uh, skupin, torej besedilo imam tudi tu, vam ga lahko razdelim. Torej, tu vidimo, koordinatorji so povedali in tako dalje, da pač skupine niso imele dovolj časa. To je vse, kar je zapisano. Ampak tu bi dodal, da ELS, eh, e SD in pa EKR so to podprli, ALDE pa uh, ni imel ugovorov. Torej, to je vseeno malce bolj natančna informacija. Torej, naj povem, da so pač te skupine to podprle. To vam lahko sedaj tudi posredujem hvala, ja, to seveda osvetli eh, situacijo, torej tudi glede predloga za rezolucijo. To bomo tudi upoštevali pri odločanju. Če nam to lahko podate v pisni obliki, dobro, hvala. Sedaj pa še točka razno. Imamo še kaj po točko razno? Ne. Rada bi vas spomnila še to, da imamo naslednjo sejo. 30. novembra popovdne od 15. do 18.30.